nous poursuivons. Dobro. Nadaljevali bomo z sejo našega odbora in v veliko veselje mi je, da lahko povem, da imamo danes popovdne izmenjavo mnen z ministrom za regionalni razvoj in sklade Evropske unije ter predsedujoči svetu Marko Pavič. Gospod ministr, veliko veselje nam je, da ste danes z nami in da bomo imeli to izmenjavo mnen. V naslednjih šestih mesecih bomo intenzivno delali in sprijeti bomo morali tudi precej odločitev. Imeli oziroma predsedovali boste svetu v ključnem trenutku, kajti eh, potrebno je nadaljevati za pogajanje o večletnem finančnem okviru. Finsko predsedstvo je podalo predlog in kot eh, veste, je eh, ta predlog za Evropski parlament nespremljiv. To je predlog, ki ga zavračamo. Zavračamo tako splošni proračun, ki je bil predlagan, kakor tudi predvidene reze pri določenih politikah še prav posebej pri kohezijski politiki, ki nas še prav posebej zanima v tem odboru. Rekli smo že in še večkrat bomo to ponovili, da za nove cilje potrebujemo nova finančna sredstva, sveža finančna sredstva. In vemo, da je novih izzivov veliko in sredstva, ki so predvidena so vsako leto manjša. Govorili bomo tudi o pogajalski me metodi in o tej znani pogajalski škatlici, ki ne spoštuje načela soodločanja. To načelo pa je zapisano v pogodbah. In svet eh, menimo, da v določeni meri presega svoje pooblastila, čeprav mu pogodbe to prepovedujejo. Torej, ob popolnem upoštevanju odločitve, ki je bila sprejeta 19. decembra lani v Strasburgu, sprejela jo je konferenca predsednikov, je oziroma smo na seji koordinatorjev danes zjutraj odločili, da bomo do konca februarja zamrznili politični trialog. Naša odločitev je torej, da zamrznemo politični dialog. To pa seveda ne izključuje, da nadaljujemo z pogovori in eh, z doseganjem napredka v sodelovanju s hrvaškim predsedstvom in sicer na sejah in drugih srečanjih, tako da bomo dosegli čim večji napredek in da bodo regije v predvidenem roku imele na voljo tudi ustrezno zakonodajo. Pripravljeni smo na vse možnosti. Kaj ti? ne moremo sprejeti vsega samo zaradi tega, ker bi se nam udilo. Od sveta pričakujemo proračun, ki bo kos izzivom, tudi izzivom na področju kohezije. Poleg tega pa od sveta pričakujemo, da oblikuje svoje stališče glede številnih točk, o katerih se pogajamo in ki niso del pogajalske škatlice. Danes jutraj smo imeli zelo dolgo razpravo z komisarko Elizo Ferreiro in veliko smo se pogovarjali tudi o mehanizmu za pravičen prehod. In skupaj si bomo morali prizadevati tudi na področju tega mehanizma in z velikim zanimanjem že pričakujemo vaše stališče na to temo. Radi bi vedeli tudi, ali nam lahko poveste, kako oziroma kakšen je odnos vašega predsedstva, kakšna je vizija vašega predsedstva v zvezi z tem mehanizmom in v zvezi z arbitražo Evropske komisije. Odbor regij bo upravil svoje zakonodajno delo. Zelo dobro pa poznate tudi naše stališče, kakor tudi stališče Evropskega parlamenta. V prvem semestru letošnjega leta boste predsedovali Evropskemu svetu, potem pa bo sledila Nemčija od julija do decembra prednostne naloge hrvaškega predsedstva so predstavljene v dokumentu predsedstva. In eh, ta dokument eh, ste vsi prejeli. Prizadevati si želite za uravnoteženo regionalno sodelovanje. Kohezijska politika ste zapisali, se vam zdi ključnega pomena in eh, tekom vašega predsedstva boste organizirali številne uradne in pa neuradne dogodke za okrepitev prepoznavnosti regionalne politike. Z velikim zadovoljstvom pa sprejemam vašo odločitev, da organizirate neuradni dogodke vrh, neuradno vrhunsko srečanje na temo kohezije. V svetu za splošne zadeve pa bo tudi kohezija temeljna tema. Pričakujemo oziroma podpiramo vas tudi na eh, drugih področjih. Želimo zagotoviti da bi sprejeli tudi eh, predloge tekom eh, vašega eh, predsedstva v zvezi z regionalnim razvojem, ki je tudi tema, ki je danes zelo pomembna. Z veseljem vam bomo prisluhnili, imeli bomo izmenjavo mnen eh, z koordinatorji in eh, kmalo vam bom eh, dal besedo, da predstavite svoj pogled na hrvaško predsedovanje v prihodnjih šestih mesecih. Izvolite. Spoštovani gospod predsedojoči, odbora za regionalni razvoj, gospod Omrži, spoštovani poslanci, člani odbora, spoštovane dame in gospodje, dragi prijatelji. V veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj in sicer kot eh, minister za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Republike Hrvaške. Predsedovanje svetu Evropske unije nam je v veliko čast, hkrati pa je to tudi velika odgovornost. Zelo vesel sem, da sem danes tukaj in da lahko predstavim hrvaške prednostne naloge in pa načrte za predsedovanje. Moje ime je Marko Pavič eh, in sem minister za regionalni razvoj in sklade Evropske unije. V Republiki Hrvaški je to ministrstvo pristojno za vse sklade kohezijske politike, razen Evropskega socialnega sklada. Poleg tega pa sem v preteklosti bil tudi minister za uh, delo in pa uh, pokojnine in uh, to ministrstvo je uh, odgovorno tudi za prej navedeni sklad, tako da lahko rečem, da poznam vse sklade uh, za področje kohezijske politike, ki mi je očitno v krvi. Veseli me, da sem se ponovno vrnil v Evropski parlament, pravim, da sem se sem vrnil, eh, kajti tukaj sem bil kot eh, pripravnik eh, in sicer takrat sem bil pripravnik Andreja Plenkoviča, ki je danes naš predsednik vlade. Že eh, tekom študija sem se ukvarjal eh, z varstvom okolja in lansko leto sem tudi, eh, zaključil tudi doktorski študij na to temo. In veseli me, da bom danes lahko tukaj govoril o prednostnih nalogah hrvaškega predsedstva. Imam tudi magisterij iz podnebnih sprememb tako, da so mi blizu vse razprave povezane z eh, zelenim eh, sporazumom in z eh, vsemi drugimi temami, ki so povezane z podnebnimi spremembami. To je del moje stroke in s tem področjem se ukvarjam že kar nekaj časa. Evropo moramo ohraniti takšno, kakršna je bila že odnegdaj. Evropa mora biti mesto, kjer državljani radi živijo, hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi razvoj Evropske unije. Hrvaška je najmlajša članica Evropske unije, najmlajša članica te velike družine in zato nam je še prav posebno čas, da lahko že na samem začetku eh, predsedujemo Evropskemu svetu. Želimo zagotoviti boljši jutri, osredotočiti se želimo na vse državljane Evropske unije brez vsakršnih razlik doseči želimo napredek, seveda želimo biti združeni v različnosti, kar je tudi moto Evropske unije. Ne tako dolgo nazaj eh, smo bili v nezavidljivem položaju, eh, namreč morali smo braniti svoje eh, domove, imeli smo obdobje vojne in danes smo vzpostavili svobodno Republiko Hrvaško, kakršno tudi poznate. Hrvaška je del eh, jugovzhodne Evrope in danes eh, je Hrvaška tudi država, ki ima najdaljšo kopensko mejo Evropske unije z državami, ki niso članice Evropske unije. Ta meja je dolga 1377 km. Je daljša od meje, ki jo ima eh, Finska ali pa recimo Grška. Grčija. E, poleg tega smo ponosni tudi na dejstvo, da je Hrvaška polnopravna članica Evropske unije. Želimo pa, da bi naši državljani uh, imeli zagotovljeni tudi vse štiri svoboščine, torej prosti pretok ljudi, uh, kapitala, proizvodov in pa storitev. Vse te uh, svoboščine so na voljo tudi državljanom starih držav članic Evropske unije. Kohezija je še kako pomembna, ustvarjamo jo vsi skupaj in pomembno je, da odpravimo razlike med regijami v razvoju in napredku. Mislim, da bi to bil naš največji uspeh. Dovolite, da nakratko predstavim slogan hrvaškega predsedovanja svetu Evropske unije, hkrati pa bom predstavil tudi štiri prednostne naloge, ki se jim bo posvetilo hrvaško predsedstvo. Zaradi lažjega razumevanja pa bom nadaljeval v angliščini. Naj vam predstavim štiri ključne prednostne naloge hrvaškega predsedovanja Evropski uniji. Imamo štiri stebre, ki predstavljajo naš eh, program. To je oziroma to so Evropa, ki se razvija, Evropa, ki povezuje, Evropa, ki ščiti in vpliv na Evropa. Najprej k Evropi, ki se razvija. V času digitalne revolucije se Evropska unija eh, srečuje z novimi globalnimi izzivi in demografskimi spremembami. S temi izzivi se eh, srečuje tudi gospodarstvo Evropske unije in pa trg delovne sile. Potrebno je pokrepiti okrepiti oziroma poglobiti notranji trg, vzpodbuditi je potrebno razvoj eh, digitalne agende, zagotoviti eh, ulaganja v raziskave in inovacije in zagotoviti dostop do kakovostnejšega in vseživljenjskega učenja. Potrebno je razviti politike, ki bodo razvile boljše pogoje za delo in življenje v Evropski uniji in ki bodo prispevale k varstvu okolja in k boju proti podnebnim spremembam. Zaradi tega prvi steber Evropa, ki se razvija, vključuje tudi del kohezijske politike in vse dosjeje, o katerih bomo razpravljali danes. Hrvaško predsedstvo bo torej podpiralo uravnotežen, trajnosten in vključujoč razvoj Evropske unije, ki upošteva specifične lasnosti in pa potrebe vseh držav članic, njihovih regij in pa državljanov. poleg tega je ključnega premena tudi eh, evropski steber socialnih pravic. Eh, to so načela, ki so po našem mnenju jasen del razvoja naše Evropske unije. Sedaj pa k drugemu stebru Evropa, ki povezuje. Obstoječe razlike v Evropski uniji na področju kakovosti infrastrukture in dostopnosti do prometnih povezav, eh, energije, telekomunikacij in digitalnih omrežij ogrožajo razvoj in pa globalno konkurenčnost Evropske unije. Če želimo zagotoviti popolno socialno, gospodarsko in pa ozemelsko kohezijo, če želimo zagotoviti eh, boljše povezave, je potrebno razviti eh, promet, eh, energetiko, digitalno infrastrukturo in poskrbeti za veliko boljše povezave. Hrvaško predsedstvo želi ukrepiti oziroma izboljšati infrastrukturo v Evropski uniji in s tem poskrbeti za boljšo povezanost in na ta način želimo približati državljane Evropske unije, še prav posebej z pomočjo izobrazbe, kulture in športa, tretji steber Evropa, ki ščiti. Okrepili bomo notranjo varnost, zagotovili učinkovitejši nadzor na zunanjih mejah, zagotovili bomo popolno interoperabilnost sistemov informacijske tehnologije in okrepili bomo vzdržnost eh, na zunanje grožnje, kakor tudi na hibridne in kibernetske grožnje. Naš eh, skupni cilj ostaja skupna rešitev za trajnostno in čukovito upravljanje migracij in eh, pa skupna azilna politika. Osredotočili se bomo torej na Unijo kot območje svobode, varnosti in pravice, ki temelji na skupnih vrednotah, demokraciji in načelu pravne države. Četrti steber - vpliv na Evropa. Uspodbujati moramo evropske vala, eh, vrednote in interese, ukrepiti moramo večstransko sodelovanje in pa eh, evropsko varnostno in pa obrambno sodelovanje. Poleg tega moramo izvesti agendo za trajnostni razvoj, Združenih narodov za obdobje do leta 2030. To so temeljni cilji na področju evropske zunanje politike. Sem znanstvenik z področja podnebne politike in se zavedam, da izpusti Evropske unije znašajo le 9,6 odstotkov vseh svetovnih izpustov. Če si ogledamo Kitajsko, Indijo in pa ZDA, vidimo, da te tri države prispevajo skoraj 50 odstotkov. Torej, če bo Evropa sprejela ambiciozne cilje, da bi dosegla oglično neutralnost do leta 2050, in tudi če bomo znižali izpuste na polovico do leta 2030, in tudi če bomo manj leteli, bomo rešili le 5 do 6 odstotkov svetovnega problema. Torej, biti moramo vplivnejši v svetu in poskrbeti moramo za to, da bomo vodili tudi druge. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi razvoj naše unije. Druga točka vplivne Evrope je njena verodostojnost v mednarodnih odnosih. To zahteva tudi odgovoren odnos, še prav posebej do našega sosedstva, od vzhoda do juga, vključujoč za jugovzhodno Evropo, Zahodnim Balkanom in pa Našim neposrednim sosedstvom. Hrvaško predsedstvo se bo upiralo tudi na verodostojno in učinkovito širitveno politiko. Politika širjenja Evropske unije je investicija v stabilnost in varnost, kakor tudi v nadaljni gospodarski razvoj in boljšo povezanost na evropskem kontinentu. Tukaj gre za širitev na Balkan in seveda eh, želimo pridobiti podporo in pripraviti načrt eh, za države Zahodnega Balkana za prihodne desetletje. Te štiri prednostne naloge. Evropa, ki se razvija, Evropa, ki povezuje, Evropa, ki ščiti in vplivna Evropa, pa so združene v motu močna Evropa v svetu izzivov. Tukaj gre za vizijo Evrope, ki deluje v korist eh, držav članic in pa državljanov. Poleg tega mi dovolite, da vam predstavim tudi prednostne naloge Hrvaškega predsedstva v svetu za splašne zadeve. Najpomembnejše prioritete so kohezijska politika, večletni finančni okvir, makroregionalne strategije, širitev, evropski semester, konferenca o prihodnosti Evrope. Hrvaška podpredsednica Šujica je odgovorna za to in pa odnosi z Združenim kraljestvom. Še prav posebej bi rad povdaril pomen kohezijske politike, kakor tudi pravočasno sprejetje kohezijske politike politike oziroma zakonodajnega svežnja za obdobje 2021 do 2027. Vsi se zavedamo, kaj se je zgodilo v preteklosti, temu še želimo izogniti in prihodno ovojnico želimo pripraviti pravočasno, tako da bodo državam članicam na voljo sredstva. Sedaj pa prehajam k tretjemu delu svoje predstavitve, ki se nanaša na kohezijsko politiko, na zakonodajne akte, ki so v pristojnosti delovne skupine za strukturne ukrepe. Najprej naj vam zagotovim, da bo eh, hrvaško predsedstvo pošten posrednik. Tekom predsedstva bomo eh, pošten posrednik in bomo zaupali eh, partnerjem v pogajalskem postopku. Vzpostavili bomo sodelovanje in skušali najti sporazume med sozakonodajalcema in pa državami članicami in sicer v duhu soglasja in pa medsebojnega spoštovanja. Kar zadeva kohezijsko politiko in pa zakonodajne predloge Evropske komisije je svet pozdravil vse te predloge in sicer eh, skupno splošno uredbo, Evropski sklad eh, za razvoj podeželja in eh, kohezijski sklad, eh, uredbo Interreg eh, in pa uredbo o Evropskem čezmejnem mehanizmu. Poleg tega želimo in podpiramo vzpostavitev sklada za pravičen prehod. Danes je Evropska komisija predstavila predlog eh, na seji delovne skupine za strukturne ukrepe in v svetu smo pričeli z pregledom predloga. Želimo vzpostaviti mandat sveta tekom hrvaškega predsedstva. Kar pa zadeva splošna pogajanja, eh, si bo hrvaško predsedovanje prizadevalo za učinkovito izvajanje skladov in za pravočasno načrtovanje želimo nadaljevati z medinstitucionalnimi pogajanji na osnovi solidnega napredka, ki ga je doseglo finsko predsedstvo. Mislim, da lahko zasežemo pravočasen sporazum glede vseh zakonodajnih aktov kohezijske politike. To menimo, da je naša naloga, če želimo zagotoviti, da se bodo programi kohezijske politike tekoče izvajali v obdobju 2021 do 2027. To bi zagotovo koristilo vsem državam članicam in pa regijam. Naj sedaj povem še nekaj besed o vsakem zakonodajnem predlogu. Najprej o e, splošni uredbi. Svet je pozdravil predlog komisije glede e, splošne uredbe oziroma CPR e, in sicer gre tukaj za pravila za sedem skladov. Z mandatom eh, sveta je upravljanje skladov eh, poenostavljeno, združeno in na ta način eh, smo zmanjšali administrativno breme in izboljšali prožnost in pa sorazmernost za države članice. Naj vam predstavim primer Hrvaške. Leta 2013 eh, smo imeli visoko brezposelnost med mladimi, skoraj da 50 odstotno. Danes je eh, stopnja brezposelnosti na splošno 5,7 odstotna in brezposelnost med mladimi 15 do 16 odstotna. Torej z jamstvom za mlade smo uspeli rešiti ta problem. Hrvaško predsedstvo, in to moram še enkrat povdariti, je pripravljeno nadaljevati z medinstitucionalnimi pogajanji na osnovi eh, napredka, ki ga je doseglo finsko predsedstvo. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da eh, zaključimo pogajanja o različnih določilih, eh, ki ostajajo še odprta. Želimo doseči sporazum tekom našega predsedstva. Pri seji, ki je potekala pred mesecem dni, smo se dogovorili in to ste že tudi povedali. Da lahko nadaljujemo sodelovanje na tehnični ravni in da zamrznitev pogajanj ne pomeni popolne prekinitve dela. Tako da bodo države članice lahko pripravile svoje operativne programe. Sedaj pa k uredbi o skladu za eh, razvoj podeželje oziroma o kohezijskem skladu. Svet je pozdravil skupni predlog Evropske komisije na to temo, gre za poenostavitev in združitev obeh skladov v eno samo uredbo. Za našim mandatom je eh, svet eh, združil upravljanje obeh skladov in na ta način eh, izboljšal prožnost in pa sorazmernost za države članice. Hrvaško predsedstvo je že pričelo z tehničnimi sestanki za uredbo o Evropskem skladu za razvoj podeželja in sicer na osnovi napredka, ki je, dosež, ki je bil dosežen tekom finskega predsedstva. Zahvaljujem se jim za njihova prizadevanja, za napredek eh, na tem področju. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi dosegli konkreten napredek in prednost bomo dali tistim določilom eh, obeh skladov, eh, ki so ključna za načrtovanje in za hitro in učinkovito izvajanje sklada za razvoj podeželja in kohezijskega sklada. Uredba Interreg. Svet je postavil, pozdravil predlog komisije. Glede uredbe Interreg gre za poenostavitev sodelovanja eh, znotraj Evropske unije, pa tudi preko meja Evropske unije. Poskrbeli smo za lažje upravljanje teh eh, programov, pri tem pa smo želeli zagotoviti tudi kontinuiteto ključnih elementov. Pripravljeni smo na medinstitucionalna pogajanja na osnovi napredka, ki ga je doseglo že finsko predsedstvo. Prizadevali si bomo za nadaljni napredek eh, pri eh, preostalih določilih, ki so ključnega pomena za načrtovanje in pa za hitro in učinkovito izvajanje programov evropskega eh, teritorijalnega sodelovanja. In na zadnje še k uredbi o evropskem čezmejnem mehanizmu. Svet je pozdravil eh, predlog komisije o evropskem čezmejnem eh, mehanizmu oziroma mehanizmu za čezmejno sodelovanje. Ta uredba bo zmanjšala upravne in pa pravne čezmejne ovire. Ta predlog je izjemno zapleten. Eh, tudi z pravnega vidika in države članice so zahtevali, da si pravna služba sveta ta predlog podrobneje ogleda. Njihovo mnenje bi moralo biti pripravljeno eh, tekom našega predsedovanja in nadaljevali bomo z pregledom te uredbe, takoj ko bo podana pravna ocena. Parlament eh, pri tej uredbi izpostavlja točke, ki so zelo pomembne za države članice. Gre za eh, pojasnitev eh, prostovoljnega pristopa k instrumentu eh, in za izbiro oziroma za odločitev o izvajanju glede na posamezne primere. O teh zadevah se bomo z veseljem pogovarjali še naprej. Ob koncu naj vam povem, da cenimo vlogo Evropskega parlamenta, menimo, da ima Evropski parlament pomembno vlogo v zakonodajnem eh, postopku. Konec marca bomo organizirali dogodek v Zagrebu in seveda vabimo tudi Evropski parlament, da se ga udeleži. V veliko čast eh, nam bi bilo, če vas bomo lahko gostili v Zagrebu in če bomo lahko prisluhnili mnenjem Evropskega parlamenta na številne teme. Ob samem koncu. Pa naj povdarim, kako zelo pomembno je dobro in plodno sodelovanje, kaj ti svet in parlament sta so zakonodajalca in sta povsem enakopravna. Mislim, da bomo odlični partneri v nadaljem zakonodajnem postopku. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Začeli bomo z razpravo. Besedo dobi Konstance Kril v imenu skupine socialistov. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Zelo me veseli, da ste sedaj začeli s prvim predsedovanjem Hrvaške in da ste tako jasno tudi izdelali program za kohezijsko politiko. Mislim, da se vsi strinjamo glede cilja Namreč, da bi 1. januarja prihodne leto dejansko že imeli na mizi novo kohezijsko politiko, vendar pa so na poti do tja še pred nami nekatere težave. V čast nam je, da se tako uh, angažirate kot minister za regionalne zadeve, vendar pa kohezijska politika se uh, vsaj do polovice ne pogaja pri kohezijski politiki, temveč pri večletnem finančnem okvirju. In v preteklih dneh smo tukaj videli razvoj, ki kaže na delitev pristojnosti. In kolikor sem seznanjena, bo večletni finančni okvir imel čez gospod Mišel kot predsednik. In kohezijska politika pa bo potem v rokah eh, hrvaškega predsedstva. In me zanima, če ste se že pogovarjali o tem, kako naj vse skupaj to poteka. Naš predsednik eh, odbora, gospod Omarže, vam je sporočil, da smo trenutno zamrzljali naša pogajanja. Rekli smo najprej do konca februarja, ampak če do konca februarja niti predsedstvo, niti predsednik sveta ne bo podal izjave o večletnem finančnem okvirju, ki bo drugačna, kot je predlog finskega predsedstva, vključno z skladom za pravičen prehod, potem bomo nadaljevali z blokado pogajanj. In vsi, ki smo tukaj v tem odboru, smo zaradi tega zelo zaskrbljeni in zato bi nas veselilo, če bi lahko povedali kako si predstavljate, da bomo sploh dobili nek rezultat na, pri, pri večletnem finančnem okvirju. Prvi predlog eh, v zvezi z zelenim dogovorom, ki ga je dala komisija in eh, glede sklada za pravičen prihod, so države članice sicer eh, videle pozitivno, samo nihče noče plačati za to in zato me zanima, kakšne so vaše ideje za to, da bi rešili ta problem. Najlepša hvala. V imenu skupine Renew, Stefan Višu. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Prisluhnil sem vašim besedam glede štirih prednostnih nalog. Evropa, ki se razvija, Evropa, ki združuje, Evropa, ki ščiti in vpliv na Evropa. Ta Evropa, ki združuje, je zelo, zelo pomembna za nas ki eh, delamo tukaj na področju kohezijske politike. Na evropski ravni eh, vidimo, da se v različnih regijah eh, pojavljajo euroskeptiki in podnebni skeptiki. Torej, nujno se je potrebno odzvati, da poskrbimo za boljšo kohezijo in da zagotovimo konkretne rezultate za naše državljane. Poudarili ste tudi, da želite nadaljevati z pogajanji o večletnem finančnem okviru in da želite doseči napredek. To je zelo pomembno, eh, kajti doseči moramo napredek eh, na področju vseh eh, kohezijskih skladov. Omenili ste Interreg in želim poudariti, kako zelo pomemben je Interreg za nas eh, na področju kohezijske politike, kajti to je program, eh, ki se zelo konkretno izraža v različnih regijah. In eh, ta program pripravlja rešitve in so ustvarja rešitve, kar je še pomembneje in to je ključnega pomena, kajti Naši državljani želijo konkretne rezultate. Evropski skladi morajo biti ne le preglednejši, ampak tudi dostopnejši. Dostopnejši in sicer eh, z pomočjo poenostavitve. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih gospod Ninaš. Hvala. Gospod predsednik, hvala, gospod minister, da ste prišli k nami in nam predstavili vaš program. od vas ne pričakujemo le dobrega pogajalskega partnerja, kot eh, so nekateri že povedali, temveč od vas osebno pričakujem tudi del vodenja znotraj sveta, kajti predsedstvo ni samo dober pogajalec za parlament, ampak njegova naloga je tudi ta, da svet vodi v pravo smer. In V preteklosti smo videli, da je hrvaška vlada prijateljica kohezije in močne Evrope, ki ima potrebne sredstva za naloge, ki jih čakajo. Zato bi vas podbudil, da tudi to zamisel posredujete drugim članom sveta in da jih prepričate, da do, za dobre naloge potrebujemo tudi denar in potrebujemo tudi kompetence in pa zaupanje v Evropsko unijo, da bo izpolnila te naloge. Zato seveda morate biti dober pogajalski partner, vedno uh, imamo radi ljudi, ki se pogajajo s ciljem in uh, z, pod pritiskom, z nekim določenim pritiskom, ampak tudi z pripravljenostjo za kompromis. Ampak prosim, vrnite se v svet in jim povejte, kaj je potrebno za to, da bo svet tudi dober vodja, uh, in tu vas bomo z veseljem podprli. Zahvalil bi se tudi predhodniku, kajti strinjam se s tem, enotna Evropa je lahko, mora biti solidarna, le tako bomo lahko vplivali na svetu in zato potrebujemo svet, ki sodeluje s parlamentom. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine ED, Francesca Donato. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Rada bi vam zastavila zelo natančno vprašanje. In uh, sicer vprašanje, ki je vezano na točko, na katero bomo najbolj pozorni tekom vašega predsedovanja. Hrvaška, tako kot Italija, je sredozemska država država, ki ima dolgo obalo in tudi številne otoke. Mislim, da številni evropski državljani oziroma številne evropske države, ki eh, imajo tudi otoke, želijo, da bi v prihodnosti status otokov priznali kot ločen status in eh, to bi moral biti tudi ključen element za izjemo pri državni pomoči. To je potrebno ustrezno upoštevati pri reviziji zakonodaje o državni pomoči. Delo ki ga bomo opravljali na področju kohezijske politike, bo zelo pomembno uh, tudi za otoke in otokom je potrebno posvetiti prav posebno pozornost. Eh, še prav posebej je potrebno zagotoviti njihovo konkurenčnost. Eh, doslej smo otoke namreč zanemarjali. Najlepša hvala v imenu Guengel, Dimitris Papadimulis. Hvala lepa. Um, pozdravljeni, gospod Pavič, tukaj v našem odboru. Vi ste predstavnik hrvaškega predsedstva. Imam naslednje vprašanje za vas. Zadnje leto in pol, skoraj dve leti, torej odkar je komisija podala predlog za novi večletni finančni okvir, svet deluje kot neka velika zavora. V parlamentu smo razpravljali o tej temi, smo podali naše predloge, podali predloge za izboljšavo predloga komisije. Svet pa že leto in pol ni podal nobenega predloga. Finsko predsedstvo je na to predložila nek predlog, ki pa je veliko razočaranja. Nihče ne podpira tega predloga, ne parlament, ne komisija. In gre predvsem za to, da, naj, da so pri kohezijski politiki kar, predlagali uh, zmanjšanja, ki presegajo celo tiste, ki jih je predlagala komisija in ki jih mi ne moremo podpreti. Zato me zanima, ali kot hrvaško predsedstvo nameravate tudi eh, tukaj sprejeti pobude pri večletnem finančnem okvirju ali boste tukaj podali nek predlog, ki bo bolj sposoben za kompromis, skoraj ki bo bliže eh, Evropskemu parlamentu. Predvsem tu mislim na kohezijsko in regionalno politiko ali pa boste delovali kot neko prehodno predsedstvo, ki ne bo naredilo nič in vse skupaj prepustilo nemškemu predsedstvu. Torej, moje vprašanje je preprosto. Ali ste dovolj ambiciozni, da boste to temo zaključili med uh, hrvaškim predsedovanjem in če da, potem boste lahko veliko naredili tudi za Hrvaško in za druge države članice. Vendar morate predlagati nekaj, kar bo veliko bolj ambiciozno kot to, kar smo se dobili doslej. In to mora biti tudi bolj prilagojeno željam Evropskega parlamenta. Evropski parlament ne bo pripravljen, tudi če mu boste držali pištolo na čelo, podpreti predlog, kot je ta, ki ga imamo sedaj, ker je tako slab. Če ne bomo določili zavezujočih ukrepov za večletni finančni okvir, zato da bomo lahko resničili politike, ki smo si jih zadali, potem so to dejansko le prazne besede. Hvala. Najlepša hvala za te jasne besede. V imenu skupine EKR pa bom počasi izgovoril vaše ime, da se ne bom zmotil. Kot danes jutre, Angelika Mozanovska. Šanovna panje ministre. Hvala lepa, sedaj pa ste odlično izgovorili. Torej, to je zelo pomemben čas za Hrvaško in rada bi vam čestitala, kajti te štirje stebri so res dober odziv za izzive, ki so pred nami. Moramo pa pospešiti pogajanja, tako da bo nova finančna perspektiva lahko se čim prej začela. Govorimo tudi o skladu za pravičen prehod in vemo, da je tukaj prišlo do zamud in to bo potem povzročilo zamude pri pogajanjih o kohezijski politiki to pa bo potem eh, zavleklo celotno obdobje programiranja. Potrebujemo denar za regionalni sklad in tudi za druge sklade. Eh, nacionalne ovojnice bodo določene in zmanjšene in zato bodo tudi druga področja trpela. Kakšen je torej vaš načrt, da bodo te zamude čim manjše in tudi njihove posledice? Pa še eno vprašanje sklep sveta decembra. Govorimo o podnebni neutralnosti. V teh sklepih je svet rekel, da vse države izhajajo iz drugega izhodišča in da se lahko zato same odločijo, katero pot bojo obrale. Kaj boste torej naredili za to, da bo spoštovano to, kar je bilo decembra odločeno? Omenili ste tudi konkurenčnost. slišali smo, kakšne so ideje Evropske komisije in morda bi lahko podvojili sofinanciranje eh, projektov v manj razvitih regijah. Kar se tiče kmetijstva in pa razvoja podeželja, bi lahko tukaj dodali še določene um, subvencije. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa Rovana Plump. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Dobrodošli v našem odboru. Hvala za vašo predstavitev. Želim vam veliko uspeha pri predsedovanju in vem, da bo vaša vloga tukaj odločilna za prihodnost Evrope. To pa zato, ker se ukvarjate z naslednjim eh, finančnim okvirjem in tudi z kohezijsko politiko, ki po mojem mnenju kot nekdani ministrica za evropske sklade in za regionalni razvoj je v osrčju razvoja evropskih politik. Kohezijska politika je v tem trenutku še bolj potrebna kot kadarkoli prej. Igra odločilno vlogo ne le zaradi zelenega dogovora, temveč zaradi vseh odziv, odzivov, s katerimi se moram, izzivov, s katerimi se moramo soočiti in zato moramo biti zelo enotni. In zato je treba tudi upoštevati, sem torej tudi jaz sem začela s prvimi pogajanji z svetom pod romunskim predsedstvom in vemo, da je prišlo do številnih zamud. Verjetno bo tako sedaj tudi pri sprejetju programov. Ali upoštevate oziroma ali razmišljate o prehodnih ukrepih za leto 2021? in kakšno je vaše mnenje, kako se nameravate s tem soočiti. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Tomislav Sokol. Uh, thank you very much, Mr. President. Dear... Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Gospod minister, veseli me, da vas lahko pozdravljam v parlamentu kot predstavnik Evropske unije od eh, hrvaškega predsedstva in pa tudi hrvaške vlade, države, ki je na zadnje pristopila Evropske unije in res sem vesela, da Hrvaška šest let in pol po svojem pristopu lahko predseduje svetu Evropske unije. V celoti se strinjam za prednostnimi nalogami, ki ste jih eh, omenili in veseli me tudi, da imate zelo jasen no, stališče glede kohezijske politike. Vemo, da je to trenutno središče vseh razprav in eh, Hrvaška kot pošten posrednik bo tukaj zagotovo našla ustrezne rešitve. V odboru pogosto govorimo o različnih vidikih kohezijske politike in eden od teh vidikov je izvajanje. Vemo, da so države imele številne težave v zvezi z izvajanjem in to je bil vedno uporabljen kot argument za zmanjšanje časa ali verov, ki se potem dodeljujejo kohezijski politiki. Kot minister pristojen za regionalni razvoj um, in tudi Evropski socialni sklad, ste zagotovo uh, pravi naslov na Hrvaškem, ki ve na, največ o teh temah. Nam lahko poveste, kaj je hrvaška vlada trenutna naredila, da bi izboljšala izvajanje evropskih skladov na Hrvaškem in kaj mislite, da bi morali biti prihodni koraki za to, da se izboljša to izvajanje črpanje. Hrvaška je vsaj v preteklih treh letih nekaj, eh, torej zgodba o uspehu in mislim, da lahko določene spremembe tudi eh, prenesemo na evropsko raven in eh, na ta način zagotovimo boljšo izvajanje in da zato dosežemo, da bo kohezijska politika res. Eh, tudi jasen zagovornik načela solidarnosti, na katerem temelji Evropa. Hvala. Merci beaucoup, euh, Mori. Najlepša hvala. Uh, Gospod Pekarjen je prosil za besedo. Gospod minister, najprej bi vam želel čestitati vem, da imate zelo uh, bogate izkušnje iz uh, vašega poklicnega življenja in da boste lahko tudi v svetu dosegli dobre rezultate. Ampak, če pogledamo nazaj, kaj se je zgodilo v Evropski uniji v preteklih, recimo, desetih letih? na področju kohezijske politike. Ideja o kohezijski politiki, torej ena izmed idej je, da se zmanjšajo razlike med posameznimi državami in posameznimi regijami, naprimer na področju BDP-ja. In če pogledamo si deset let nazaj, lahko vidimo, da se razlike med državami manjšajo, da so danes manjše, kot so bile pred desetimi leti. Predvsem pa so razlike med velikimi mesti, predvsem v teh kohezijskih državah, eh, so manjše, kajti ta mesta so dejansko uspela dohiteti tudi enaka, enakolika mesta v drugih delih Evrope. Ko pa pogledamo regije okoli velikih mest, in metropol. Tu pa razvoj ni potekal tako dobro, kot bi moral. In zato je sedaj vprašanje, ali imate kakšne načrte za zmanjšanje teh razlik, ne le med posameznimi mesti, ampak med tudi podeželjem. V tem smislu kohezijska politika ni tako dobro uspela, kot bi morala. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Merci beaucoup, Alvaro Amaro. Najlepša hvala, Alvaro Amaro. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Najlepša hvala. Gospod minister, dobrodošli. Želim vam veliko uspeha pri hrvaškem predsedovanju svetu. Prisluhnil sem vašim štirim stebrom in podpiram ti to zamisel. Potrebujemo Evropo, ki ščiti in razvija, povezuje in ki je vplivna. Danes zjutraj pa smo imeli zelo zanimivo razpravo z komisarko in to sem rekel komisarki in to sem pravzaprav rekel že večkrat v preteklih mesecih. Poslušali smo komisarko in tudi komisijo na splošno in eh, veliko smo slišali o solidarnosti s parlamentom na področju kohezijske politike in tudi zvezi z novimi zivi, ki so pred nami. Tu govorimo o svežem denarju. Brez svežega denarja bo samo prišlo do zmede. Mislim, da je Hrvaška z prednostnimi nalogami, ki ste jih omenili tako vi, kot tudi vaš eh, predsednik vlade, da ste država kohezije. To je moč pač moje mnenje, ampak eh, imam pa tudi vprašanje za vas. Torej, ne smemo zavajati ljudi, imamo nove izzive, nova, nove politike in če imamo nove izzive, potem potrebujemo svež denar. In ne moremo pa hkrati ignorirati tradicionalnih področji politik. Torej, tudi to, kar je dejansko, mora biti prvi stebr, torej poštena Evropa, to pa zahteva več stvari, če pogledamo manj razvite ali bolj razvite države, si moramo v njih pogledati vse regije, ne glede na to, kateri državi so in tam pogledati, kakšen razvoj potrebujejo. Tega pa ne moremo doseči, če bomo zmanjševali kohezijska sredstva. Torej, Ali boste zagovarjali v svetu naše stališče, namreč, da ne moremo tukaj zmanjševati sredstev, ker je kohezijska politika tako pomembna, ker ti drugače bomo pravzaprav nasprotovali sami sebe, um, moramo torej povečati, ne, ne, dodati svež denar. Hvala. Oui, merci, François Alfonsi, najlepša hvala. Najprej bi rad zaželel vse najboljše Hrvaški, ki eh, je prevzela predsedovanje Evropske unije v tako ključnem trenutku. Šest mesecev pred nami bo odločilnih za dokončno oblikovanje programov in pa politik Evropske unije v prihodnjih letih tako se bomo borili proti podnebnim spremembam eh, in eh, skušali doseči cilje, ki smo si jih eh, zadali. Torej nosite še toliko večjo odgovornost v tem ključnem trenutku. Rad bi vam zastavil vprašanje glede točke, ki mi je zelo blizu. Sem iz Korsike in zato zelo dobro poznam problem otokov. Eh, govorili ste o prioritetah za razvoj, ampak zelo pogosto ne obravnavamo eh, dovolj eh, specifičnega položaja otokov in pa povezanosti otokov za celino. Veliko je še težav na tem področju. Z vašim sonarodnjakom, gospodom Picolo, smo vzpostavili v skupino, ki se ukvarja ravno z uh, temi vprašanji in eh, v tem uh, semestru bi radi organizirali konferenco na temo otokov in zanima me, ali bi nam hrvaško predsedstvo pri tem pomagalo. Želimo, uh, da bi ta konferenca imela velik odmev in da bi nam omogočila, da bi lahko zastavili vprašanja in predstavili svoje predloge glede nadaljne kohezijske politike. Merci beaucoup, Hvala lepa, François. Slišali ste prispevke, številni so bili in mislim, da imamo vsi isto željo, ki jo lahko povzamem takole ne pričakujemo. Preveč eh, od hrvaškega predsedstva ne pričakujemo neutralnosti, ker vemo, da je Hrvaška izjemno naklonjena koheziji. Pričakujemo pa od Hrvaške, da si bo v svetu prizadevala za kohezijo. Imeli smo veliko uh, medinstitucionalnih uh, sej in rad uh, bi pozdravil uh, napredek, uh, ki je bil že uh, dosežen. Zaključili uh, smo z sklopom uh, 5PA. Uh, Ampak v tem trenutku, ki je ključnega pomena, sem prepričan, da je zelo pomembno, da Hrvaško predsedstvo in parlament sodelujete, tako da bomo lahko spostavili pogoje za izhod iz tega zelo težavnega trenutka za evropsko kohezijsko politiko. hrvaško eh, predsedstvo eh, je pripravljeno eh, seveda prevzeti pogajanja o kohezijski politiki in želimo si, da bi delovali čim bolj aktivno, tako da bomo ponovno lahko spostavili dinamiko ki bo omogočila zagotovitev sredstev za prihodnje eh, programsko obdobje. In pa, da bomo dobili uredbe, eh, ki bodo eh, po reviziji izboljšane. Beseda je ponovno vaša. Hvala, predsednik. Hvala vsem poslancem in poročevalcem za njihova vprašanja. Rad bi izpostavil nekaj stvari o večletnem finančnem okvirju na splošno. Zavedamo se, da je finsko predsedstvo decembra predstavilo pogaj, nek pogajalski sklop, vendar pa je svet pozval svojega predsednika, da nadaljuje z pogajanji z namenom, da doseže končni rezultat. Zaveda, vemo, da je predsednik Mišel in njegov kabinet, da so začeli z svojim bilateralnimi eh, uh, srečanji in uh, ta krok pogajanj trenutno poteka. Smo zelo ambiciozni in rad bi povedal vsem poslancem, ki so govorili o časovnici, torej gospe Konstance Krel in drugim, da smo precej ambiciozni. Kaj ti z odločitvijo decembra je sedaj nadaljevanje v uh, rokah torej nadaljevanje pogajanj tudi v rokah predsednika Mišela. In eh, predsednik naše vlade, gospod Plenkovič, bo tudi predstavil svoje stališča na svetu, ampak tukaj sem v imenu predsedstva, da predstavim delo predsedstva in pa prednostne naloge predsedstva. Kot ste izpostavili, je Hrvaška znana po tem, da je prijateljica kohezije in naredili bomo vse, kar lahko, da pospešimo ta proces in potrebujemo pa tudi pomoč Evropskega parlamenta na tej poti. Zato vas kot predsedstvo vabimo, da boste kot eh, parlament prisotni tudi na srečanju v Zagrebu na temo kohezijske politike v marcu in da bomo lahko o tem razpravljali na vseh ravneh parlamenta. Kar se tiče vprašanja gospoda Bižuja. Bi lahko rekel, da lahko izvedemo spremembe pri sektorskih uredbah in tudi lahko nadaljujemo sporedno z tem, kar svet počne v zvezi z večletnim finančnim okvirjem. Gospod Niklas je izpostavil, da sveti, eh, člani sveta eh, zahtevajo vodstvo in mi kot predsedstvo bomo naredili, kar se le da, zato da bomo pospešili postopek, ampak pobudo pa ima pri tej temi gospod Mišel. Gospa Donato in gospod Fonsi sta izpostavila otoke. Tudi Hrvaška je država otokov, imamo jih več kot tisoč, 58 odstotkov jih je naseljenih in 58 jih je naseljenih in um, tudi mi si bomo prizadevali, da bodo pri kohezijski politiki upoštevani tudi posebnosti otok, otokov. In tudi kot Hrvaška bomo pripravili teritorijalno strategijo za otoke. Eh, želimo spodbuditi tudi pobudo o pametnih otokih. Videli smo kar nekaj dobrih eh, primerov iz eh, italijanskih otokov, pa iz Korzike. Obiskal sem tudi od, od, od, otoke Okni v Združenem kraljestvu. In ko govorimo o Brexitu in pobudo o, za otoke, tu so angliški otoki denar izkoristili zelo dobro iz vseh treh vojnic eh, in eden od primerov je, da so razvili obnovljive vere energije na otokih, spostavili so Evropski pomorski center, spodbujajo uh, porabo električnih vozil na otoku um, in razvili so tudi um, trajekte na obnovljive vere energije. Eden od eh, vprašanj se je nanašalo tudi na povezljivost in omenili ste, da sodelujete z gospodom Piculo in, eh, in pripravljate konferenco in kot predsedstvo bomo zagotovo takšno konferenco podprli, saj so otoki za Hrvaško in za nas kot predsedstvo zelo pomembno, pomembni. Kar se tiče vprašanja gospe Plamb, ki je omenila prihodnost Evrope in možne zamude. Kot rečeno, si bomo prizadevali, kar se da. In tu prosimo tudi za pomoč in eh, posvete z Evropskim parlamentom in upamo, da bodo sredstva pravočasno na voljo. Kar se tiče prihodnosti Evrope, je to ključni proces pri posvetovanju z državljani Evrope, torej vsi deležniki, svet, parlament in komisija morajo biti zastopani na tak način. Moramo teme vrniti ljudem in se posvetovati z njimi. Prav tako pa moramo razmisliti, kako bomo ravnali protievropske in populistične ideje, ki skušajo destabilizirati Evropo. Kar se tiče pripomb gospoda Tomislava Sokola, tudi o naših izkušnjah na Hrvaškem lahko rečem, da je to naša prva finančna vojnica. Začeli smo z le devetimi odstotki, sedaj pa smo pri 83,4 odstotkov, plačali smo skoraj eno tretjino, 3,3 milijard evrov je že plačanih. In nameravamo izkoristiti celotno ovojnico v letošnjem letu, torej doseči 100 odstotkov. Kar se tiče novih idej, predvsem pri poenostavitvi in povezovanju er, um, SRR-ja in pa Evropskega socialnega sklada, um, lahko kot minister, ki bi pristojen za enega in drugega, rečem, da je nujno, da jih povežemo, lahko izkoristimo en sklad za to, da nekaj vzpostavimo in drugega, da nekaj pospešujemo in zato bi bilo dobro, da to povežemo. 150 milijonov evrov smo v, na Hrvaškem uh, eh, uložili zato, da smo zaposlili veliko število žensk na podeželju in smo spostavili tudi centre za pomoč takšnim um, obrobnim skupinam. In takšne vere bomo tudi vnaprej uporabljali za to vrstne projekte na Hrvaškem. Glede v zvezi s tem, kar je vprašal gospod Pekarinen, uh, torej razlike med posameznimi regijami. To vidimo tudi na Hrvaškem. Kot vlada smo videli, da so Slavonija, Baranja in Srijem in to so bolj uh, vzhodne županije in zgibljajo se na 32-33 odstotkov evropskega poprečja. Eh, Naj povem za primerjavo, prestolnica Zagreb je na 108 odstotkih, torej imamo te razlike tudi na Hrvaškem in zato smo tudi tu eh, obudili v življenje projekt, ki se imenuje Slavonija baranja srem in smo namenili skoraj 2 milijarde evrov za ta projekt. In tukaj smo se na men, torej tu smo se osredotočili predvsem na otoke in na obalo, na Dalmacijo. In moramo se bolj osredotočati na takšne um, regije, kajti večina ljudi, ki odhaja, odhaja ravno iz teh regij. In tako. In komisija nas je pohvalila, saj je naš predsednik vlade tisti, ki vodi ta projekt. to je dejansko primer tega in zgled, kako naj to počnemo in to bomo tudi uvedli kot primer najboljše prakse in to vključili v bodočo vojnico in v celo arhitekturo vojnice. Gospod Maras je spostavil, da podpira stebre, in solidarnost glede vodenja in tega, kako je treba zagotoviti več investicij. Tudi tu nameravamo na Hrvaškem okrepiti komponento teritorijalnega sodelovanja, zato da bi premagali te razlike. Naj zaključim pri tem krogu vprašanj z naslednjim. Pobuda za naslednji krok pogajanj je v rokah eh, predsednika sveta. Hrvaška je zelo ambiciozna, želimo tukaj napredovati pri kohezijskih dosjejih, kolikor se da v okviru svežna. Uh, večletnega finančnega okvirja in tu prosimo za partnerstvo in pomoč Evropskega parlamenta. Hvala. Marko Pavič. Dragi Marko Pavič. Gospod minister, lahko ste prepričani, da vas bo odbor eh, za regionalni razvoj podpiral in tudi Evropski parlament, tako na področju kohezije, kakor tudi pri najboljšem možnem proračunu za Evropsko unijo. Z velikim zadovoljstvom eh, pa sprejemamo tudi vašo pobudo, da organizirate neformalno srečanje na temo kohezije. To je dobra novica to eh, se ni zgodilo tekom eh, finskega predsedstva in mislim, da to obeta zelo dobro sodelovanje med nami. Želim vam veliko uspeha in se vam zahvaljujem za to izmenjavo mnen. Najlepša hvala. Bien. bien, bien, bien. Je remercie aux uns et aux autres de quitter la salle en silence. Prosim vas, da tiho zapustite dvorano. Če seveda ne želite sodelovati pri nadaljevanju naše seje.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 Je pa tudi podpredsednik CPMR, torej konference obrobnih obmorskih regij in je zadolžen za kohezijo. CPMR je naša zelo pomembna partnerica pri zagovarjanju regionalne politike in vzpodbujanju kohezijske politike. Že zelo dolgo sodelujemo s konferenco obrobnih obmorskih regij, pravzaprav že tako dolgo, eh, kot obstaja kohezijska politika. CPMR je bila ustanovljena preden eh, se je prvič sestal eh, Evropski parlament oziroma je bil ustanovljen Evropski parlament leta 1979. Torej, ta konferenca ima veliko strokovnega znanja in to je še kako pomembno za naš odbor regij. Predvsej se upiramo na vaše delo. CPMR je konferenca obrobnih obmorskih regij in tega ne poudarjamo dovolj. Obmorske regije igrajo zelo pomembno vlogo in vedno pomembnejšo vlogo, še prav posebej glede na nove cilje Evropske unije. Evropa je kontinent, eh, ki je najbolj razdeljen na svetu in ima tudi veliko obmorskih regij in veliko otokov. Obmorske regije so nekaj posebnega pri spopadanju z novimi izzivi. Tukaj govorimo o podnebnih izzivih, pa tudi o vlaganjih v novo, v novo modro gospodarstvo. Torej, obmorska regija ima veliko uh, adutov, hkrati pa uh, tudi veliko izzivov. Veliko je problemov eh, z večjo izpostavljenostjo, z dostopom do digitalnih omrežij, kajti tukaj gre ponavadi za oddaljene regije. ko uh, smo imeli tukaj zaslišanja uh, komisarjev, uh, smo slišali, da komisija želi regionalno politiko po meri in potrebujemo kohezijsko politiko po meri za obrobna območja, uh, za oddaljena območja, za obmorske regije in tako naprej. In to je tudi cilj našega odbora za regionalni razvoj. CPMR predstavlja šest različnih odborov, eh, recimo eh, za Sredozemsko morje, za Atlantik, eh, potem je tukaj sektor za otoke in tako naprej. Ne bom več govoril, kaj te veliko veselje nam je, da ste danes tukaj z nami in da je z vami uh, tudi vaša generalna sekretarka in da boste predstavili uh, vašo politiko. Spremlja vas torej Eleni Marijanu, generalna sekretarka konference obrobnih obmorskih regij. Gospod predsednik, beseda je vaša. Najlepša hvala, dober dan vsem. Zahvaljujem se vam za povabilo. Eh, na odbor za regionalne zadeve. Naša konferenca obstaja že od leta 1973 in eh, zastopamo 200 milijonov eh, državljanov. In naša naloga je, da ukrepimo glas regij v Evropi in da ukrepimo regionalno dimenzijo, v uh, politiki Evropske unije. Kot eh, ste lahko slišali, se bo Evropski svet k malu uh, eh, sestav in razpravljal o večletnem finančnem okviru. Mi smo zaskrbljeni in sicer iz dveh razlogov, zaradi zniženja sredstev za evropsko kohezijsko politiko rezi v predlog Evropske komisije so eh, postali še večji z predlogom finskega predsedstva. Številne države članice so eh, zelo stroge, kar zadeva raven financiranja Evropske unije. Grčija in Italija sta dve državi, Eh, kjer se prispevek eh, povečuje in to sta edini dve državi. In to zaradi tega, eh, ker so določene regije v obeh državah sedaj uvrščene v nižjo kategorijo glede na bruto družbeni proizvod. Nismo še slišali, da je to, nobenih eh, obetavnih novic glede prihodne kohezijske politike. To je povezano tudi z predlogom za nov eh, zeleni dogovor. Kohezijska politika je temeljni instrument za ulaganja in eh, za uresničitev ciljev zelenega sporazuma. In kohezijska politika in zeleni sporazum sta tesno povezana. Znižanje sredstev za kohezijsko politiko je torej v nasprotju z cilji, ki si jih je Evropska unija zadala eh, na področju boja proti podnebnim spremembam. Zaskrbljeni pa smo tudi glede večletnega finančnega okvira in sicer zaradi zamude, ki eh, se je na tem področju eh, pojavila, tudi če bo sporazum sprejet k malu določene uredbe najbrž ne bodo udobrene in to bo za seboj potegnilo niz dogodkov. Zaradi tega bo onemogočena poraba sredstev, ki so ključnega pomena za regionalna gospodarstva gospodarski, eh, socialni in javni subjekti tako ne bodo mogli nadaljevati z svojim delom. Za številne regije, tudi za mojo regijo, so strukturni skladi eh, ključnega pomena. Predstavljajo pomemben odstotek ulagan eh, v določeno regijo. Naša konferenca je upozorila eh, na nevarnost, eh, ki jo predstavlja eh, takšna zamuda. Potrebno je sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili zagon programov in sicer takoj ob pričetku novega programskega obdobja najti moramo ustrezen način, da to dosežemo. Izpostavil sem že ključno vlogo kohezijske politike v boju proti podnebnim spremembom. Konferenca obrobnih obmorskih regij eh, pozdravlja eh, vzpostavitev novega sklada za pravičen prehod. Poleg tega pa eh, smo veseli tudi, da bo ta sklad predmet soodločanja. Vendar pa je potrebno poskrbeti za popolno izvajanje tega sklada, imeti mora močno vlogo pri načrtovanju, tudi v regijah samih. Poskrbeti je potrebno za črpanje in uporabo teh sredstev, če želimo doseči njihovo učinkovitost na regionalni ravni. Zaskrbljeni smo tudi zaradi tega, ker bodo vlade držav članice imele popolno svobodo, da odločajo o področjih, ki bodo eh, prejela eh, sredstva iz tega sklada. To pomeni, da bodo določene regije kaznovane. Želimo, da parlament eh, poda predloge sprememb v zvezi z tem ali eh, želi Evropska komisija vzpostaviti ta sklad za pravičen prehod z svežimi sredstvi. Eh, ampak eh, sedem milijard in pol, ki jih nameravajo nameniti za to področje, je po, moje, je po našem mnenju že znotraj obstoječega proračuna. Tukaj ne gre za sveža sredstva, ampak gre za sredstva strukturnih skladov in pa kohezijskega sklada. Mi zagovarjamo ambiciozen proračun. Vzpostavitev novega sklada ne sme biti izgovor za dodatne reze na področju kohezije in strukturnih skladov. Ne govorimo o objektivni eh, politiki, ne govorimo o politikah, ki bi si med sebojno nasprotovale. Eh, politike gospodarskega, socialnega razvoja so tesno povezane tudi z politikami eh, ekološkega prehoda in eh, to povezavo je potrebno še okrepiti. Zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu, da je vključil makroekonomsko pogojevanje v eh, predlog Evropske komisije. Pri tem ne smemo eh, popuščati. ne smemo dovoliti eh, tudi, da bi prišlo do kaznovanja prejemnikov eh, sredstev, ki nimajo nobenega vpliva na nacionalni proračun in pa na davčno disciplino. Prvi korak za ukrepitev kohezijske politike je po našem mnenju gospodarsko upravljanje, ki bo usmerjeno na rast. Menimo, da je ključnega pomena regionalno sofinanciranje v sodelovanju z državami članicami. Potrebno je zagotoviti več prožnosti in eh, zagotoviti je potrebno več vlagan v ključna področja. Kot predsednik eh, regije Toskana moram izpostaviti tudi eh, specifičnost posameznih regij. Zaradi tega ima kohezijska politika še prav posebno vlogo zagotovi lahko odgovore na težave eh, v otoških območjih ali pa v gorskih regijah. Te regije se pogosto počutijo zapostavljene in eh, prihaja do izseljevanja. Veliko je težav, demografskih težav, eh, težav z dostopom, poleg tega pa na voljo tudi niso številne storitve. Vsem tem pa je povezano tudi pomankanje vlaganj. Evropski parlament eh, je v poročilu gospoda Pasaline opozoril na ta eh, področja. Gre za notranje področja Evropske unije. Želim, da eh, bi nam še naprej zagotavljali pomoč pri našem boju za ta področja. Ta bitka je še kako pomembna. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod predsednik. Omenili ste številna vprašanja in še prav posebej ste izpostavili makroekonomsko pogojevanje in pa stališče Evropskega parlamenta. Ni dogmatično stališče ali pa ideološko stališče. To je stališče ki želi pravičen pristop, kajti prisluhnili smo regijam in pa predsednikom regij. In vidimo, kako zelo nepravična je situacija, kako zelo nepravično je to, kar zahtevamo od regij, od prejemnikov uh, sredstev. Države članice ne spoštujejo proračunske discipline in to škodi regijam. To je že druga razprava, ampak bodite prepričani, da da za vidika Evropskega parlamenta in pa odbora za regionalni razvoj, da je z vidika Evropskega parlamenta in odbora za regionalni razvoj še kako pomembno stališče, ki je bilo sprejeto na plenarnem uh, zasedanju. Zelo trdni bomo pri pogajanjih, eh, da ne bo eh, makroekonomskega, pogaje, makroekonomskega pogojevanja v eh, uredbi. Eh, želim začeti z razpravo. Želite še dopolniti predsednika CPRM, gospa Marjanu? Hvala lepa. Jaz bi želela pohvaliti parlament, ne samo zaradi tega, kar ste povedali zdaj, glede pogojevanja oziroma pogojenosti. To pravzaprav ni primerno in ni niti povezana s kohezijsko politiko kot tako. Še mnoge druge stvari, zelo pomembne stvari so take, ki bi jih eh, rada pohvalila, ki ste jih dosegli kot eh, sozakonodajalec. Mi verjamemo v načelo partnerstva. Kar naenkrat pa se svet v uredbah odloči, da bo načelo partnerstva z regionalnimi organi, da naj to ne bi bilo obvezno in eh, pravi, da naj bi države članice se same odločile, ali to uveljavljalo ali ne. Če govorimo v parlamentu in pa drugod, da želimo zagotoviti to, da bodo državljani razumeli, kaj se dogaja, da nam bodo sledili, da bodo podprli evropske politike, potem je nujno, da so ravno regije v osrčju kohezijske politike. Z regijami se je treba povezati oziroma jih vključiti že v zgodnih fazah. Na koncu pogajalskega postopka ste naredili oziroma ste zagotovili, da je partnerstvo obvezno za vse države članice. Menim, da je to odličen dosežek za načela kohezijske politike, v srču kohezijske politike je, da mi dosežemo državljane. Še eno stvar bi želela omeniti in to je teritorijalno sodelovanje, tako imenovani Interreg. Kaj Interreg počne? Mnogi poslanci so sodelovali v um, uh, razpravi s komisarko in so podprli Interreg, zato ker je Interreg tisti, ki povezuje ljudi. Interreg je tisti, ki povezuje ljudi preko programa, se pravi preko programa Interreg. Um, Združeno kraljestvo bo konec meseca izstopilo, ko se bo Brexit dejansko zgodil, bo Interreg ostal vseeno pomemben instrument. Sodelovanje obmorskih regij bo še zmeraj ostalo, tudi v čezmejnem okviru. Ko je prišel konkretni predlog, eh, pa obmorskega oziroma eh, čezmejnega sodelovanja obmorskih regij naenkrat ni bilo več. Gospod Arimon se je odločil, da je to dober način za pot naprej in to smo vendarle potem uspeli um, popraviti. popraviti. Uh, Naše delo, med drugim, se nanaša na to, da popravimo elemente, ki v regijah niso učinkoviti. Mi izvajamo študije, analize, vam lahko damo na razpolago rezultate. To smo naredili tako v zvezi z interregom, kot tudi s finančnim eh, predlogom finskega predsedstva in to bomo počeli še naprej. Še eno stvar bi rada omenila, ki je še zmeraj stvar pogajanj. Gre za dogovor o večletnem finančnem okviru MFF. E, Pomembno je, da odbor da jasno stališče tudi glede regionalnega vidika MFF. Koncentracija se dejansko zgodi na državni ravni, ne na regionalni. In tukaj se je pa popolnoma pozabilo na koncept kohezijske politike, ki pa temelji na regijah. To je treba vključiti kot osrednji element v pogajanja v prihodne in rada bi vas res opozorila tudi na ta vidik regije v kohezijski politiki. Večkrat je bilo omenjeno v razpravi z komisarko vprašanje otokov. Nisem pripričana, da smo pa dobili odgovor, kako bo to šlo v prihodne. Um, hrvaški minister je dejal, da se bo osredotočil tudi na otokov otoke in mi že sodelujemo s hrvaškim predsedstvom, eh, pripravljamo skupaj z njim naslednji neformalni svet in eh, skušamo se dogovoriti, kako vključiti vidik otokov. Eden od poslancev je omenil, da bi mi sami predsedovali skupini, ki se bo ukvarjala z eh, otoki. Otoki imajo tako izzive, kot tudi priložnosti. Oboje je treba na nek način eh, obravnavati oziroma upoštevati. Pomembno je, da se opozorim na te res posebne teritorije, posebna območja, otoke. Teritorijalna kohezija ni nekaj, kar eh, je vključeno v CPR. Teritorijalna kohezija je nekaj, kar je treba nujno vključiti v zakonodajni svežen. Mi smo že povedali tudi komisarki, da delamo tudi na področju komuniciranja na otokih, eh, delamo tudi na področju komuniciranja v mestnih območjih, eh, podeželjskih območjih, ampak otoki so pa specifično območje, ki ki ima zaradi svoje situacije posebne značilnosti. Pomembno je, da upoštevamo tudi to. Pomembno je, da tudi vi na to ste pozorni v svojih pogajanjih in v prihodnih eh, dejavnostih, kjer boste delovali kot so zakonodajalec. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa se bo pričela razprava. Najprej kolega Kocolina. Molto, molto brevemente, intanto. Čisto na kratko, da te pozdravim in se eh, ti zahvalim eh, za to, da si prišel danes k nam, da se vama zahvalim. Najbrž eh, je ključna tema mobilizacija. Ne gre zgolj za razpravo tukaj v evropskih inštitucijah. Pogosto poudarjamo, da obstaja prevelik razkorak pre, med eh, izzivi, ki so pred nami in med cilji in sredstvi, ki jih imamo na voljo. Težko je poskrbeti za ustrezne ukrepe, ki bi omogočili eh, ustrezen odgovor eh, na te izzive. Danes smo imeli razpravo z komisarko, pa tudi s predsedstvom in Slišali smo, kako zelo pomembna je kohezijska politika. Kohezijska politika lahko pomaga tudi pri odgovoru na eh, podnebne spremembe, ampak na voljo imamo tako malo sredstev. Tako malo sredstev smo tako rekoč neoboroženi v boju z temi spremembami. Pred nami je zelo težavno leto, sprejeti bomo morali nove uredbe, nov uh, proračunski okvir in razpravljamo o nič cela nič ena odstotka, o nič cela ena odstotka in podobnih uh, nesmislih. pred nekaj urami smo prisluhnili govoru uh, Trumpa v uh, Davosu, uh, potem uh, vemo tudi, uh, kakšni so načrti Francije in Italije glede uh, progresivnega obdavčevanja. Uh, torej, veliko je izzivov. In namesto, da se zgolj medsebojno pogovarjamo, uh, moramo poskrbeti za mobilizacijo, širšo mobilizacijo, ki ne bo omejena zgolj na medinstitucionalni dialog, ampak ki bo vključila tudi državljane, eh, združenja, organizacije, eh, regionalne vlade in tako naprej. Kajti tukaj znotraj teh štirih eh, sten nam to zagotovo ne bo uspelo. Lahko ponavljamo lepe besede, ampak konkretna dejanja temu zagotovo ne bodo sledila. Najlepša hvala, Stefan Bižu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobr dan obema. Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Vsi vemo, kako zelo pomembno je vaše delo. Rad bi govoril o smislu. O smislu besed in o smislu naših dejanj nasplašno konferenca obrobnih obmorskih regij, obrobnih, in imamo tudi člen 349, ki govori o najbolj oddaljenih območjih. Kaj to pravzaprav pomeni? Narava izzivov in okvir, v katerem se nahajamo, od nas zahteva, da se vprašamo, kaj pravzaprav pomeni ta besedica obrobne regije. Te regije več ne morejo biti na obrobju, ampak morajo biti v središču. To je pomembno za naše otroke, za prihodne generacije in tako naprej besede imajo pomen. In zato moramo drugače predstavljati zadeve. Imamo oceane, seveda, ampak če si ogledamo zemljevid, lahko vidimo, da se vsi različni oceani enkrat združijo. In potem imamo to splošno besedico ocean. In besedica. Pri tem je najpomembnejše, da zaščitimo ocean. In to mora biti ključnega pomena eh, tudi v boju proti podnebnim spremembam. Boriti se moramo za ocean, kajti ocean predstavlja pljuča eh, našega eh, planeta ko smo govorili o uh, požarih v amazonskem pragozdu, smo rekli, da, ta, da ta predstavlja pljuča uh, našega planeta, ampak tudi ocean predstavlja pljuča našega planeta. In zato bi nam ocean moral biti na vdih v našem boju. In pri naših prizadevanjih za zelen dogovor ne smemo pozabiti, da porabimo tudi modri dogovor in vključiti moramo to uh, dimenzijo oceana. Uh, pomorsko dimenzijo. Ocean je skupna dobrina človeštva in eh, zaradi tega se moramo potruditi, da ga bomo zaščitili. In še enkrat, besede imajo pomen. Potrebujemo vaše strokovno znanje. Hvala lepa, da ste nam ponudili vašo pomoč, da želite sodelovati z nami, kajti. gre za kohezijo in tudi besedica kohezija ima pomen. E, namreč kohezija pomeni, da se skupaj borimo, da se skupaj srečujemo z izzivi, ki so naši skupni izzivi. In strinjam se z vašim optimizmom. Skupaj bomo lahko pokazali, da e, so naši otoki e, naša skupna dobrina in da lahko predstavljajo tudi rešitev. Hvala lepa, Stefan, za ta tvoj prispevek, ki je dal vsemu skupaj povsem nov smisel. In mislim, da bo Stefan hitro vzpostavil med skupino za otoke. Če tega že ne načrtuješ, kajti vse, kar si povedal, so bili zelo pomembni argumenti. In uh, tvoj prispevek je imel veliko večji pomen, uh, kot pa prispevki, ki smo jih običajno uh, vajeni. Sedaj pa kolegica Kutaja. Hvala lepa predsednik, hvala predstavnikoma konference, da sta se nama pridružila. Cenim vaše delo. Sama prihajam iz otoka Gonzons, tako da tudi poznam specifiko obrobnih obmorskih regij. Skratka, tudi sama se zauzemam za zmanjšanje neenakosti tistih, eh, ki so iz obrobnih obalskih regij. Pred kratkim sem eh, prebrala manifesto, ki je bil oktobra lani podpisan eh, na zasedanju v Palermo. Gre za dolgoročno strategijo Evropske unije, s katero naj se zagotovi, da bodo prihodne evropske in druge politike oblikovane tako, da bodo upoštevale raznolikost eh, različnih teritorijev in da bodo zagotovile socialno enakost in pa oglično neutralnost do leta 2050. Če pogledamo ta proces, potem ga ne smemo dojemati le kot izziv, temveč tudi kot priložnost. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da otoki, tudi najmanjši, so zelo pomembni v tem celovitem scenariju. Jaz bi povdarila pomen otokov osredotočenosti na vse to, tako da bodo tudi otoki lahko prišli skozi ta prehod eh, socialno, eh, pravično in nasploh na pravičen način. Vaše misli glede evropske politike o konkurenčnosti so sprožile še vprašanje. Ali menite, da bi bilo treba omogočiti gospodarstvo manjših držav in pa vsega, otokov, da gredo naprej v istem tempu kot druga območja Evrope. Najlepša hvala, Izabel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa predstavnikoma konference obrobnih obmorskih regij dobrodošla na našem odboru. Hvala, da ste se osredotočila na doseganje boljše teritorijalne kohezije na podlagi večjih investicij, eh, partnerstva med državo in pa lokalnimi eh, ravnmi. Cenim vaše delo in pozdravljamo tudi delo dr. Vaška Kordaja. njegovo delo v okviru CPMR leta 2011 znotraj delovne skupine o kohezijski politiki je bilo res zelo pomembno. Sodeloval je tudi pri pogajanjih eh, za obdobje 2014-2021. CPMR bi moral razpravljati tudi o ciljih in namenih kohezijske politike. Kar se tiče obdobja po letu 2020, bi si želeli zadostnega um, obsega sredstev za te obrobne obmorske regije. Predlogi so zelo ambiciozni kako lahko konferenca CPMR pomaga doseči tako ambiciozne cilje. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, kakšno je stališče konference obrobnih obmorskih regij za morebitne reze v proračunu za ta namen, ki jih je predlagala Evropska komisija in pa tudi svet. Kako to vpliva na razprave glede odločitve in kako eh, sprejeti odločitev, ki bo bolj usklajena z vašimi cilji. Hvala lepa. Hvala lepa, govorila bom italijansko. Hvala lepa predsedniku Rosijo za uh, njegovo prisotnost danes tukaj. Hvala lepa, da je predstavil delo te pomembne organizacije, ki združuje zares na milijone evropskih državljanov. Močno se strinjam z pristopom in pa z vsebino njegovega prispevka. Mislim, da se celoten parlament strinja z zaskrbljenostjo um, zaradi načrtovanih rezov proračuna. Poleg tega smo zaskrbljeni tudi glede novega sklada ki eh, naj bi ga predlagala Ursula von der Leyen, eh, sklad za pravičen eh, prehod je to. Ampak to je sklad, ki naj bi imel na voljo 7 milijard in pol in v Italiji gre za 364 milijonov. Ta novi sklad naj bi se znašel v eh, pogajanjih o večletnem eh, finančnem okviru, ne da bi bila zato namenjena sveža sredstva. To po mojem mnenju ni spremljivo. Mislim, eh, da bi si morali vrniti k členu 311, eh, ki eh, pravi, da je potrebno politike Evropske unije financirati ne toliko z prispevke držav članic, ampak z lastnimi sredstvi Evropske unije če želimo eh, uresničiti nov zeleni dogovor, če želimo eh, zagotoviti spoštovanje stebra socialnih pravic, ki je še kako pomemben za naše državljane, če želimo zagotoviti kohezijo, eh, potem moramo poskrbeti za reformo lastnih sredstev. in prilagoditi eh, moramo našo politiko novim izzivom. Potrebno je poskrbeti tudi za uvedbo davku, ki bi omogočili nov, nov način razvoja. Kako nameravate ukrepiti eh, sklad za. Eh, kako menite, da bi lahko ukrepili ta sklad za pravičen prehod? Ali menite, da bi lasna sredstva pomagala? Hvala. Najlepša hvala. Kar nekaj vprašanj ste dobili. Razprava je bila bogata. Veliko je bilo zastavljenih vprašanj. In to so vprašanja, s katerimi se pogosto ukvarjamo tudi mi, kajti smo eh, zakonodajalec, so zakonodajalec eh, in igramo pomembno vlogo v pogajanjih za svetom. naša odgovornost je tudi, da zahtevamo eh, natančno besedilo Evropske komisije. Eh, pozorno bomo pregledali eh, predlog za sklad za pravičen prehod in upam, da bomo vzpostavili pravičen oziroma še pravičnejši sklad za pravičen prehod. To je naš cilj. Torej, veliko vprašanj je bilo zastavljenih. Zahvaljujem se Eleni Marjanu. da je izpostavila načelo partnerstva. To načelo partnerstva je bilo ključnega pomena in svet eh, ga je želel postaviti pod vprašaj na samem začetku pogajanj, ampak takrat nam je uspelo ohraniti to načelo, ki je še kako pomembno. Sem spada tudi Interreg. In pri interregu imamo problem, ki ga zelo dobro poznam. To je podoben problem, ki obstaja v obrobnih eh, regijah. Eh, in sicer znotraj programa Interreg obstajajo težave z otoki. Če se ne bomo dogovorili o vsem, se ne bomo dogovorili o ničemer. To je naše načelo. in z eh, soporočevalcem Paskalom Arimujem se zatem ukvarjava. In z velikim zanimanjem vsi spremljamo tudi pogajanje, želimo rešiti to vprašanje otokov in ga bolj natančno zapisati, kajti v nasprotnem primeru. če bomo imeli zgolj tolmačenje komisije, se bomo znašli v velikih težavah. Potrebna so dodatna pojasnila. Ampak besedo bom dal še Paskalu, ki sem ga prej pozabil. Niš kudega, Paskal, nisem še govoril v tej razpravi. Eh, žal mi je bilo, da nisem mogel pozdraviti predsednika regije, ki nam je najbližje, eh, nam, na Korziki, eh, tako fizično, kakor tudi v drugih pogledih imamo podobno zgodovino. In pozdravljam prisotnost predsednika Rosija, kaj ti zahvaljujoč eh, povabilu eh, konferenci eh, obrobnih obmorskih regij. Se nam je danes pridružil podpredsednik te konference, ki nam lahko pomaga pri oblikovanju predlogov, ki jih podajamo. Prepričan sem, da je naše sodelovanje izjemno pomembno, ni pa samo umevno potrebno je ukrepiti izmenjavo mnen, eh, potrebno je organizirati več srečanj. Izvajati moramo tudi pritisk eh, na države članice in pogosto poslanci nimamo prav velikega vpliva eh, na nacionalne vlade, ampak če se združi več predsednikov v regiji, so ti v veliko močnejšem položaju. v eh, specifičnih eh, primerjih, eh, recimo, ko gre za otoške regije ali pa obrobne obmorske regije, je sodelovanje z tovrstnimi organizacijami še kako pomembno. Le tako bomo dosegli rezultate. Seveda. Sedaj pa vam dajem besedo, gospod predsednik. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Zares je to razprava na visoki ravni eh, in eh, razprava, ki je bila osredotočena na specifične točke. Kot državljan, kot predstavnik organizacije obmorskih eh, regij, sem slišal predlog predsednice von der Leyen v zvezi z ekološkim prehodom. Jaz v tem vidim priložnost, da Evropo povežemo z državljani. To je zagotovo prava pot. Vemo, eh, da je zanimanje za podnebne teme naenkrat narastlo in zaradi tega je to sodelovanje tako zelo pomembno. Eh, gre za preživetje ljudi na planetu in Evropa eh, si je zares zastavila pomemben cilj. Ne bomo mogli rešiti okoljskih problemov znotraj nacionalnih meja in zaradi tega se moramo z njimi soočiti na ravni Evropske unije. Eh, kljub temu pa smo seveda zaskrbljeni glede finančnih virov, ki so temu namenjeni. Veliko je rezov v primerjavi z prejšnjim večletnim finančnim okvirom in zaradi tega obstaja tveganje, eh, da eh, bomo pravzaprav naredili korak nazaj. In to je po mojem mnenju nespremljivo. Razumel sem vaš poziv in skušal ga bom uh, prenesti konferenci obrobnih obmorskih regij, eh, da je potrebno poskrbeti za mobilizacijo, mobilizacijo sredstev za ekološki prehod. Ta mobilizacija se mora uresničiti v eh, prihodnih mesecih, bodo sprejete številne pomembne odločitve potrebno pa je doseči tudi določene cilje. Tukaj odgovarjam gospe Gvalmini. Potrebno je sprejeti eh, pobude Montjeve skupine. Ne smemo sprejemati ukrepov, ki bi zahtevali dodatna sredstva, iz žepov eh, naših državljanov. Evropa potrebuje lasna sredstva. Naj povem tudi, da kar zateva pravični prehod, ne upoštevamo dovolj enega vidika in tukaj ne govorim o premogovnikih, eh, ampak o vseh vsega, eh, industrijskih sektorjih. Recimo v moji regiji prihaja do velikih sprememb v avtomobilski industriji. Prehajamo na električne avtomobile in to seveda vpliva tudi na zaposlovanje. Gre za prehod na napredno gospodarstvo, ki ne zadeva zgolj enega samega sektorja, ampak vse sektorje, vsi sektorji eh, bodo priča velikim spremembam. Videli smo, kaj se je zgodilo uh, v eh, primeru uvedbe nizkega davka na plastiko v Italiji. Prišlo je do preselitve številnih multinacionalk. Torej, zelo pozorni moramo biti, da bomo zagotovili pravičen prehod, ki bo zaposlenim omogočil tudi prehod z enega delovnega mesta na drugo. Potrebujemo načrte, ulaganja, sicer bo ta pozitiven občutek glede Evrope izginil. Oziroma bo uh, imel celo negativen učinek. Na kratko še o nekaterih drugih točkah. Strinjam se tudi uh, z razlogom, zakaj je bila vzpostavljena naša eh, konferenca, želeli eh, smo eh, tudi poskrbeti za prispevek k boju proti podnebnim spremembam. Morja usrkavajo oglikov dioksid, obrobna območja so pogosto poraščena z gozdom, tudi gost črpa oglikov dioksid. In res je, da sta regiji Toskane in pa Korzike eh, zelo blizu. V našem jeziku je še veliko izrazov eh, iz eh, Korzike. Naša zgodovina je skupna zgodovina. Kar pa zadeva oceane, poznamo plastične otoke, ki so bili veliko krat omenjeni tudi v medijih. Seveda potrebujemo rešitev, eh, potrebujemo zaščito teh eh, pomembnih naravnih virov. Če želimo poskrbeti za to, eh, da bodo ti naravni veri ostali oziroma še naprej predstavljali pljuča našega planeta, potem moramo poskrbeti za njihovo ohranitev in zaradi tega je še kako, kako pomembno sodelovanje v okviru programa Interreg, zato smo se borili da bi zares dosegli konkretne rezultate. Kar pa zadeva konkurenčnost, bom predstavil lastno mnenje. Prepričan sem, da moramo vzpostaviti, da moramo vzpostaviti drugačen pristop, ki ne sme temeljiti na makroekonomskem pogojevanju. Predstaviti je potrebno načrte za države članice in pa za regije, ki eh, bodo omogočili dosego cilja oglične neutralnosti. Potrebujemo več evropskih sredstev. Imamo konkreten akcijski načrt, eh, ki je namenjen doseganju oglične neutralnosti. To je po mojem mnenju pravi pristop. tukaj pa je potrebno izpostaviti eh, tudi konkurenčnost med različnimi finančnimi viri eh, in tej je potrebno dodati tudi okoljsko konkurenco. To je vse, kar sem želel povedati. Zahvaljujem se vam za priložnost, eh, da sem danes spregovoril v tem odboru. Hvala lepa tudi za vašo podporo in vašo zaupanje. Eh, in veseli me, da zares mislite, eh, da lokalni organi igrajo pomembno vlogo. Govorili ste o Evropi, ki bi preveč temeljila na medvladnem sodelovanju. Eh, to morda ni prava pot, ampak Evropa, ki bi temeljila na sodelovanju med regijami, to je nekaj povsem drugačnega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 evropskih regij in pa evropskih državljanov. In o tej prihodnosti bomo odločali v prihodnih mesecih. Prihodnih šest mesecev bo vplivalo na prihodnost držav članic in pa državljanov eh, v naslednjih desetletjih. Torej na naših plečih je velika odgovornost in ne bomo mogli leta 2030 reči, storili bomo to ali ono. Odločitve moramo sprejeti sedaj in uh, veseli me, da imamo vašo podporo. Hvala lepa. S tem zaključujemo našo sejo. Kot veste, bo. Oziroma je naša seja koordinatorjev potekala danes zjutraj, sprejeli smo nekaj odločitev. Po elektronski pošti boste prejeli sklepe koordinatorju. Mislim, da ste elektronsko sporočilo celo že prejeli in odločili smo se, eh, da bomo tudi eh, medijem predstavili odločitev koordinatorjev. Eh, vse te informacije boste našli v vaši elektronski pošti. Ali kdo želi še kaj povedati po točko razno? Ne. Ne. Potem je naslednja seja v Bruslju 19. februarja ob 15. uri in potekala bo do 18. ure 30. Eh, in 20. februarja od 9. Eh, do 18.30. Hvala.